dichiaro ripresa la sessione del parlamento europeo. nadaljuje se zasedanje evropskega parlamenta ki je bilo prekinjeno 2 februarja 2017 zapisano je.